pa vse bolj spominja na univerzitetno inštitucijo, kjer morajo študenti tekati sem in tja kot na Evropski parlament. Grazie. Hvala, poslanec Bradburn, za vaš eh, izjavo. Njeno vsebino bomo posredovali kvestorjem, da bi morda ukrepali, da se ta situacija spremeni. Preden nadaljujemo z glasovanjem, imam še nekaj sporočil za vas. Najprej, pristojni odbor nam je posredoval korigendum eh, besedilu izjave o stališču Evropskega parlamenta, ko gre za harmonizacijo pogojev za trg z gradbenimi Eh, proizvodi. 116.2 eh, je pravilo eh, oziroma 216.2 je pravilo poslovnika v zvezi s katerim je bilo to narejeno. Najmanj 40 poslancev sedaj mora podpreti ta korigendum in ko se bo enkrat to zgodilo, vam ga bomo posredovali po elektronski pošti. V skladu z členom 211, eh, tretji odstavek eh, poslovnika, smo eh, dobili tudi intervencijo v zrezi z 50, z 50 pravilom, ko gre za pristojnosti odbora, ki mora preden spreme odločitev ostalim odborom v skladu z 50. členom eh, poslovnika omogočiti, da sprejmejo odločitve o zadevah, ki so v njihovi izključni pristojnosti, preden gre to poročilo na plenarno zasedanje. Rok za to konkretno zadevo, za, za vsako tako zadevo, seveda eh, začne teči z vložitvijo eh, stališčin predlogov sprememb v pristojnem odboru In če vzamemo 50. člen poslovnika, potem to velja ne samo za pristojni odbor, temveč tudi za vse ostale eh, odbore, ki morajo opraviti svoje delo, pri čemer je pristojni odbor tisti, ki mora spoštovati eh, pravice ostalih odborov, zlasti jim mora zagotoviti dovolj časa in ustrezne pogoje za to, da pripravijo svoja mnenja. Če pristojni odbor teh pravic ostalih odborov ne upošteva, bodo ostali odbori imeli pravico svoje predloge sprememb posredovati neposredno na plenarnem zasedanju, če gre seveda za zadeve, ki so v njihovi pristojnosti. In v takšnem primeru se sprejmejo takšni predlogi eh, sprememb in eh, do jutri, do 16. februarja ob 12. uri je treba posredovati vse pripombe v zvezi s poročili, ki so na dnevnem redu ta teden. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo na podlagi ponastavljenega postopka o poročilu Eva Žoli sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Južno Afriko o trgovini, razvoju in sodelovanju. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali po istem postopku o poročilu gospe Kopa o sporazumu med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. Kdo je za to poročilo? Proti? Zdržani? Sprejeto. Gospod Rav je prosil za besedo. Opravičujem se, ampak moja naprava za glasovanje ne deluje. Prosim, če tehniki nekaj naredijo. Hvala. Uh, koferati. Isti problem imam. Tudi moja naprava ne deluje. Predsedujoča, dobro. Ustrezne službe so vzele to na znanje. Sedaj po enakem postopku glasujemo o